Bien, j'espère que chacun aura pu trouver une place. La séance est reprise. Nadaljujemo z sejo in po dnevnem redu imamo sedaj sporočilo kolege Jensa Gajerja.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 Ehm, ganz kurzen Moment bitte. Še sporočilo strani tolmačev. Tolmačeva se z obžalovanjem obveščamo, da smo z administracijo Evropskega parlamenta že tretji teden v delovnem sporu zaradi enostransko sprejetih delovnih pogojev. Kljub številnim koncesijam z naše strani administracija ni storila nobenega koraka za zgladitev spora. Tolmači nekaterih kabin na tej seji so bili pozvani k delovni dožnosti in s tem prisiljeni k delu. V znak solidarnosti s kolegi, ki jim je kršena pravica dostavke in izogib diskriminacije nekaterih jezikov in poslancev, smo se tudi v preostalih kabinah odločili, da ne bo mestnih prekinitev. Prav tako vas obveščamo, da bomo z delom končali točno ob 18.30 ob privirem času konca sestanka. Hvala lepa. Um, in, um, uh, svet das interne governance model der agenturen überarbeitet. Torej, gre za spremembo modela financiranja in pa delovanja omenjenih agencij. Zaradi vedno večjih pristojnosti bodo agencije potrebovale nove človeške vire in pa finančne vire. Do sedaj je model financiranja agencij deloval na ta način, da je 40 odstotkov sredstev prišlo iz evropskega proračuna, 60 odstotkov pa so prispevali nacionalni organi. Ta finančni del nacionalnih nadzornih organov eh, je odvisen od eh, ponderiranih glasov v svetu. To se mi zdi sistem, ki odkrito povedano ni povsem pravičen. Imamo nekaj držav v vzhodnji in srednji Evropi, recimo Poljska, Romunija. Te države imajo zaradi velikega števila prebivalstva velik delež glasovanja v svetu, ampak imajo pa šibke finančne sektorje zaradi svoje preteklosti. Medtem, ko neka mala država članica, ki je med Nemčijo in Francijo, ima zelo malo prebivalstva, ampak eh, veliko finančnih virov. Ne bom omenjal, katera državica je to. mislim, da ni dovolj, da kot kriterij vzamemo samo število prebivalstva, ampak tudi um, finančne zmogljivosti. To bi se mi zdelo bolj pravično. No, takšen finančni sistem je privedel do tega, da so agencije v preteklosti pogosto imele premalo denarja, zato da bi lahko polno izvajale svoje misije pričakovano je predlog v svetu naletil na veliko nasprotovanja, tudi pravna služba dvomi o dopustljivosti tega predloga. In zato bosta poročevalca v odboru Ekon zaprosila za pravno mnenje parlamentarne pravne službe. Zato, da bomo lahko tudi sami to preučili v delegiranem aktu naj bi regulirali uh, financiranje pristojbin in uh, v zvezi s tem sem predložil tudi nekaj predlogov sprememb. Uh, financiranje agencij je v tem odboru tema, ki je ne želim podcenjevati. Tako da uh, ne glede na to, kaj se bo zgodilo, mislim, da bi morali vsaj minimalno 15 odstotkov eh, proračunov agencij financirati iz Evropske unije. Ta nekoliko nejasna številka izhaja iz tega, da moramo upoštevati tudi upravno-tehnične naloge teh agencij, govorim o stroške najmnine, govorim o IKT stroških. Torej, to so. Potrebe agencij, ki jih naj ne bi financirali nacionalni organi ali pa drugi deležniki. Na ta način se lahko zaščitimo pred možnostjo, da bi agencije kar naenkrat postale odvisne od zunanjih prispevkov. In s tem bi lahko prišlo tudi do navskrižja interesov. Ustrajati moramo torej pri deljenem financiranju eh, in delež iz evropskega proračuna mora biti vse tolikšen, da lahko pokrijejo notranje administrativne stroške v agencijah ko gre za izvršni odbor, želimo uveljaviti načelo, da bi uh, odločali za enostavno večino. To bi pomenilo, da bi izvršnega direktorja nekoliko omejili v njegovi, v njegovi vlogi, moral bi iskati kompromise z drugimi člani izvršnega odbora. Ko gre pa za izbor kandidatov za izvršni odbor, predlagamo, da um, upoštevamo ravnotežje geografsko in uh, ko gre za enako, eh, za enako spolov. Eh, potem še zastopanost parlamenta v opravnih odborih, o tem smo večkrat razpravljali v kontekstu večjih agencij. Na ta, na, tem, na ta način želimo sod, okrepiti demokratično legitimnost agencij napram evropskim institucijam in pa napram tudi Evropskemu parlamentu. Hvala. Merci, Gajer, pour... Hvala lepa, gospod Gajer, za to predstavitev, ki nam bo omogočila, da se bomo odzvali na vaše predloge. Kdo želi besedo? gospod Savarma. Hvala lepa predsedojoči, hvala lepa gospodu Gajerju, poročevalcu, za vaše mnenje. Strinjam se s tem, kar ste povedali v tem poročilu, strinjam se z vašimi stališči in zlasti v zvezi s prilagoditvijo uh, ureditve teh uh, agencij z uh, evropsko zakonodajo. Zlasti je to pomembno za učinkovitost, za odgovornost agencij in skladno z našim dobrim sodelovanjem, gospod Gajer, ko govorimo o agencijah, mislim, da bi bilo koristno izpostaviti ulogo proračuna, ki temeli na rezultatih. Zlasti sinergije, ki obstajajo med eh, različnimi akteri, treba se izogniti tudi prekrivanju z pristojnostmi nacionalnih eh, organov. Agencije morajo delati na čim bolj učinkovit način in prinašati resnično dodano vrednost. V tem smislu bom tudi uložil amandmaje, gre za šest amandmajev, ki so trikrat ponovljeni, se pravi osemnajst. Mene skrbi zlasti eh, prihodkovna stran in pa tudi pristojbine. Mislim, da v nobenem primeru eh, ne moremo eh, teh pristojbin zaračunavati na način, ki bi lahko kakorkoli prizadele konkurenčnost finančnih inštitucij. Hvala lepa. Kdo še želi besedo? Gospod Ali? Hvala, predsedojoči. Najprej bi se zahvalil gospodu Gajerju eh, za to mnenje v zvezi s predlogom eh, komisije o spremembi uredbe o agencijah in eh, finančnih trgov. Pomembno je, da omogočimo vedno večjo integriranost eh, finančnega trga in če želimo to narediti na učinkovit način, potem potrebujemo eh, odločna pravila in pa nadzor. Namen eh, nadzornega organa je, da zagotovi stabilne finančne trge. EOPA e in ESMA se strinjata s predlogom komisije. Namen je, da se omogoči boljše možnosti za nadzor eh, finančnih trgov in to z več vidihov. Treba je izboljšati eh, in okrepiti obstoječe pristojnosti eh, teh pristojnih organov, na to zagotoviti eh, ustrezna finančna sredstva za nadzorne organe in če bodo agencije, eh, da bodo agencije lahko eh, izvajale nove naloge, potem bodo potrebovali tudi dodatna finančna sredstva. In to je tudi predstavljeno podrobno. Strinjamo se z poročevalcem, ki pravi, da pri financiranju nadzornega organa je treba upoštevati uh, tudi um, obseg finančnega sektorja v vseh državah. Uh, Vsota mora ustrezati uh, velikosti finančnega sektorja, na ta način bo to bolj pošteno. Prav tako potrebujemo tudi okrepljen uh, demokratični nadzor. Hvala. Nihče drug ne želi besede. Dobro, gospod Gajer če um, zainteresirane stranke sodelujejo pri financiranju teh agencij, potem je to kot neke vrste davek na finančne dejavnosti. In to ne more ogrožati nepristranskosti teh nadzornih organov, to pa lahko predstavlja dodatna sredstva. In s tem se izognemo temu, da bi bilo treba poseči v evropski proračun. To je pač um, nekaj, kar sem želel povedati v odziv na vaše predloge. Gospod Gajer, še nekaj besed za zaključek? Ja, das äh, kann ich kurz halten, aber Ihre. Lahko sem kratek, bi pa želel odgovoriti na vaše vprašanje, gospod predsednik. Uh, to, kar so povedali kolegi, me je okrepilo v mojih prepričanjih. No, Pedri Savarma uh, je povedal marsikaj pozitivnega, tudi v primeru gospoda Alija bi lahko prav gotovo našli kompromise. Me, pa za, me se mi pa zdi pomembno naslednje. V preteklosti. Smo vedno skušali agencije okrepiti v odnosu do njihovih strank, če se lahko tako izrazim. In prispevki, ki so jih. In na tem temelijo tudi prispevki iz um, evropskih proračunov. Ko gre za javne storitve, torej govorimo o agencijah, kot je recimo EASA, ki certificira letala in dele letal. Eh, tukaj so te javne storitve bolj očitne kot recimo pri drugih agencijah. Ampak jaz sem prepričan, da ima industrija koristi od teh storitev agencij in eh, takšna certifikacija seveda odpira tudi evropski trg in zato bi ti organi morali sodelovati pri certifikaciji teh agencij. No, bi pa podaril tudi to, da neodvisnosti agencij ne smemo postaviti pod vprašaj. Eh, agencije ne morejo biti polno odvisne od prispevkov iz industrije. To velja tako za um, letalsko industrijo, kakor tudi za finančno industrijo. Uh, potem bi lahko uh, res ogrozili neodvisnost agencij, če bi tukaj odpirali urata. No, nacionalne agencije, ki so dosedaj prispevale. Torej, dosedaj ni um, k pristojbi nam toliko prispevala industrija, ampak nacionalni organi. In tukaj že moramo paziti, da bo vse skupaj urejeno na ta način, da to ne bo vplivalo na neodvisnost agencij. Če bi na koncu dobili kakšno obliko financiranja iz finančnega sektorja, potem bi morali to seveda tudi obdavčiti Potem bi morali upoštevati tudi predlog, ki ga je podala moja skupina. Ne, ne, ne gre za to, da je treba kakorkoli poseči v neodvisnost teh agencij. Te morajo biti povsem eh, neodvisne. Ampak, eh, če bi določili neko stopnjo prispevka z zakonodajnim aktom, potem ne bi bilo nobenega tovrstnega tveganja, tveganja, da bi prišlo do konflikta interesov. Uh, med agencijo in pa tistimi entitetami, ki jih agencija nadzoruje. No, to je samo vprašanje. Kar pa se tiče prisotnosti parlamenta v upravnem odboru, ali tu morda ni tveganja, da bi kršili uh, zahtevo po ločevanju med različnimi vejami oblasti. To me skrbi. Niso grozne zorge. Ja, gospod Artui, to mi ne povzroča kakšnih posebnih skrbi. To je morda prej vprašanje politič, politične kulture, mi pa se tukaj ne strinjava čisto. Jaz bi si že želel, da parlament ne bi ostal pri tem, ko sprejema okvirno zakonodaje za delovanje agencij. Pravzaprav bi morali odločiti tudi o tem, kako konkretno naj agencija izvaja svoje naloge, na kakšne probleme pri tem naleti, kakšni problemi obstajajo recimo v povezavi z zakonodajo. Ne bi se zgodilo prvič, da bi v dobri veri sprejemali nekaj, kar bi se potem v praksi izkazalo za težko izvedljivo. Vse te informacije bi imeli na voljo na bolj neposreden način, če bi predstavnik Evropskega parlamenta sodeloval pri dnevnem delu teh agencij, če bi lahko recimo bil kot opazovalec prisoten v izvršnih eh, oziroma upravljanih odborih teh agencij. S tem bi imeli lažji pregled, mm, bolje bi poznali vsakodnevne probleme pri delovanju agencij in potem bi tudi pri naših ciljih lahko bili bolj natančni, kot pa če imamo samo neke splošne smernice in izjave če potem zastavimo na slepo nek pravni okvir in upamo na najboljše. Jaz bi torej postopal tako, ja, seveda ima lahko kdo eh, tudi drugačno mnenje, ampak v tem primeru morate zavrniti moj predlog. Ja, in kot je nuzano. No, se bomo tu ustavili, šlo je za izmenjavo mnenj. Amandmaje je treba uložiti do 21. junija ob 15.00. 15. uri in v odboru za proračun bomo glasovali o tem 10. julija. Gospod Gajer je še vedno poročevalec in gre za njegovo mnenje, za prvo izmenjavo mnen, preden uh, svoj predlog poda in sicer na temo dosjeja, ki je povezan z novo uh, ureditvijo nekaterih eh, skladov. In sicer uh, gre za kohezijski sklad, za uh, Evropski socialni sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. o vseh teh eh, določbah eh, in pa njihovo ureditvijo je gospod Gajer želel mnenje poročevalca v senci. Izvolite, poročevalec. Ja, danke no, male prezident. Hvala lepa, gospod predsednik. Ja, ta naslov zgleda zelo tehnično, ampak zatem se skriva realni politični problem kolegice in kolegi, ki so se lani pogajali o uredbi o skupnih določbah, se spomnijo, da je bila predvidena rezerva za uspešnost v kohezijskem skladu in to rezervo naj bi sprostili v primeru, da bi države članice ali pa regije v okviru svojih operativnih programov dosegle zastavljene cilje. Nekateri so takrat to tolmačili kot zakrinkani varčevalni ukrep in to tako tudi izgleda, kajti vsi nas dosežejo svojih ciljev. Drugi pa so to razumeli kot um, nek, us, nek uh, možen nadzor nad uh, izvajanjem programov. Komisija sedaj želi to rezervo uporabiti za nekaj drugega, ne zato, da bi krepili operativne programe, če ti dosežejo svoje cilje, ampak želi to rezervo uporabiti tudi zato, da bi izvajali predloge z evropskega semestra. No, ampak s tem bi prišli do neke točke, ki je bila že pred leti naša bojazen, namreč to, da je to dejansko varčevalni ukrep, kaj ti ta denar potem dejansko več ne bi bil na voljo za operativne programe. Uporabili bi ga za nekaj, s čemer bi se morala država članica strinjati. Izvajanje pa več ne bi bilo v deljenem upravljanju, ampak v neposrednem upravljanju komisije. To seveda ne pomeni samo odvzem sredstev iz kohezijske politike, ampak tudi uh, odvzem aktivnega sodelovanja držav članic, ker to več ne bi bilo v deljenem upravljanju, ampak v upravljanju komisiji. Komisija to uh, predstavlja kot uh, del novega večletnega okvira. Jaz mislim, da bi se morali o tem najprej do konca pogajati, potem pa bomo videli, ali obe proračunski veji sploh podpirate podpira ta, ta predlog komisije. In pa še zadnja točka. Komisija redno preverja izvajanje operativnih programov. Naslednjič bi se to torej zgodilo konec leta 2019. No, konec leta 2019 bi nam potem ostalo še eno leto, preden bi začel veljati novi večletni finančni okvir. In to, da bi potem to označili kot nek pilotni projekt, eh, da bi torej preverili izvedljivost tega predloga, zato da bi videli, ali to lahko potem deluje v eh, MFF-u, takšna razlaga se mi zdi nekoliko šipka. Mi smo vedno eh, v našem odboru zauzemali stališče, da če se pojavijo no, nove naloge, potem moramo te opremiti tudi s svežimi sredstvi, ne pa da jemljemo sredstva iz kohezijske politike. No, um, in vse te, vseh teh razlogov sam ne bi podporil tega predloga komisije in mislim, da bi ga morali zavrniti. Hvala lepa, gospod Gajer. Sedaj pa bom dal besedo gospodu Fernandesu, ki je poročevalec v senci Elesa. Hvala lepa, predsedujoči. Strukturne reforme so izredno pomembne za konkurenčnost držav članic, za rast, za eh, zaposlovanje in za vse spremembe, s katerimi se soočamo vsakodnevno. Istočasno pa moramo biti tudi previdni, ne smemo vsega mešati. Res je, da kohezijska politika mora pomagati pri reformah v državah članicah, ampak če želimo nek program za strukturne reforme, potem ne moremo na koncu spreminjati pravil to najbrž ni najboljši način, kako se tega lotiti. Ta performance reserve performance to je eh, nekaj, kar lahko porabimo tudi v francoščini, rezultati torej. Ti rezultati držav članic eh, temelijo tudi na načrtovanju. In ta rezerva mora ostati na voljo za izpolnevanje ciljev kohezijske politike. To je povezano tudi z um, preglednostjo in predvidljivostjo za upravičence do sredstev iz kohezijske politike. Strinjam, oziroma prisluhnil sem temu, kar so povedali, kar je povedal poročevalec in kar so povedali tudi sogovorniki iz um, DG regijo. Vseeno pa nisem čisto prepričan, ali to pomeni tudi prožnost. Če damo državam članicam možnost, da na prostovoljni osnovi uporabijo sredstva, ki jih imajo v tej rezervi za uspešnost, če jim lahko damo možnost, da uporabijo ta sredstva za nek eh, cilj, eh, ki so lahko strukturne reforme. Ne smemo pozabiti, da v novem programu bodo vse uh, strukturne reforme povezane z evropskim semestrom na prostovoljni osnovi. Nihče ne bo prisiljen v to, da bi uporabljal programe in ovojnice za izpolnjevanje teh ciljev. Nekaj drugega pa me moti. Sredstva za kohezijsko politiko, teh sredstev ne moremo uporabljati za izdatke, ki morajo biti pokriti, oziroma ki morajo prihajati iz nacionalnih proračunov. Tu imamo v mislih, naprimer, vse obratovalne stroške, eh, te mora pokriti nacionalni proračun. Reforme moramo financirati tudi iz nacionalnih eh, sredstev, če imamo specifičen program, seveda. Ampak eh, če jemljemo denar iz kohezijske politike, tudi če eh, to pomeni iz eh, rezerve za uspešnost, to se mi zdi najboljši način. Malce sem zadržan, ampak če bi to delali na prostovoljni osnovi in to. Um, na osnovi načela porožnosti, potem ne vem, glede tega imam dvom. Ali lahko prepovemo državam članicam, da bi uporabile rezervo za uspešno za financiranje strukturnih reform? Dobro bi bilo, če bi lahko to pojasnili. Hvala lepa, gospod Kolner. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se prisrčno zahvaljujem gospodu Gajerju za uvodne besede. te so jasno pokazale, kako problematičen je svežen, o katerem govorimo. Ne vem, ali je pametno, da tukaj obravnavamo vse pod enim naslovom. Tukaj gre vse za dve plati medalje. Na en, po eni strani države članice upravičeno vedno opozarja na to, da bi morali poenotiti stvari, ko gre za vlaganje zahtev. Tako da ne bodo, mor, ne bodo morale pri, vsakih, pri vsaki zahtevi upoštevati različne kriterije. Torej, tukaj ima smisel, da razmislimo o tem, kako je možno te postopke poenostaviti in poskrbiti za to, da bodo bolj jasni. Po drugi strani pa, če imamo toliko različnih podpornih programov, ki jih obravnavamo pod istim naslovom, potem bodo seveda nujno tukaj obstajale razlike. Vsega ne moremo obravnavati na enak način. In to je še en razlog več za to, da se vprašamo, kaj lahko tukaj ponudimo kot Evropska unija. Sam sem mnenja, da si je tukaj Evropska unija preveč naložila, s tem uh, samo zastavljamo nekam previsoka merila, ki bodo na koncu privedla do razočaranja. V povezavi z večletnim finančnim okvirom moramo razmisliti o tem, kaj lahko poenostavimo, to pomeni tudi več, nekaj več preglednosti in kaj moramo načeloma postaviti pod vprašaj. Meni se zdi boljše, da naredimo manj in to dobro, od tega imajo državljani več, kot pa če želimo uh, uravnavati vse, pa potem na koncu državljani izgubijo pregled in nekateri programi sploh niso izkoriščeni, ker uporabniki sploh ne vedo, um, kako se tega lotiti. Tako da ta gordijski vozel je treba najprej presekati. Hvala lepa, gospod Kolmel. Ne vidim drugih poročevalcev v senci v dvorani, vsaj ne ta hip. Tisti, ki ste v dvorani in želite besedo, izvolite. Nihče ne želi besede, dobro, potem bom prosil gospoda Gajerja, da zaključi. daj mi znak, da lahko pri tem ostane. Kot rečeno, osnutek poročila boste prejeli na sej 9. ali 10. Junija, julija in 12. julija boste morali najkasneje vložiti amandmaje. Na to bomo glasovali 29. ali 30. augusta v odboru za proračun in novembra bomo o tem glasovali. Dobro, sedaj pa bomo prisluhnili kolegom, ki so bili v Moldaviji in v Španiji in najprej dajem besedo predsedniku delegacije, ki je obiskala eh, Moldavijo, gospod Murešan. Predstavil bo poročilo o tej misiji, na to bodo lahko tudi drugi povedali, kaj o tem. Člani delegacije so bili Jose Manuel Fernandez, eh, Eider Gardia Zabal in Bernd Kölmel. Izvolite, gospod Morešan. Hvala lepa gospod predsedujoči. Ja, obiskali smo uh, Republiko uh, Moldavijo od eh, um, 2. do 6. Uh, aprila. Imeli smo 23 uh, sestankov, uh, v delegaciji so bili še uh, gospod Fernandez, gospod Gardia Zabal in gospod Kölmel. Razpravljali smo o uh, odnosih med eh, Evropsko unijo in Moldavijo, zlasti na področju političnih in finančnih eh, odnosov. Eh, vemo, da, ima, da je Moldavija podpisala pridružitveni sporazum in da se razvija v smeri članstva v Evropski uniji. Skupaj s kolegi iz odbora AFET smo obiskali Moldavijo kajti tudi delegacija AFETA je bila prisotna. Imeli smo nekaj sestankov na visoki ravni z eh, člani AFETA, na to smo imeli precej sestankov z, eh, na področju proračuna in eh, pre, sestali smo se s predsednikom države, s predsednikom vlade, s predsednikom parlamenta, sestali smo se s poslanci vladne stranke, opozicije. Prav tako smo imeli veliko srečanj z zastopniki civilne družbe, z mediji, z eh, poslovnim sektorjem, z um, aktivisti za človekove pravice uh, in mislim, da smo dobili kar uh, precej uh, dobro podobo o tem, kakšna je situacija v Moldaviji. Člani so prejeli tudi uh, poročilo o naši misiji, ampak naj povem, uh, Nekaj besed o Moldaviji. To je država, ki je obrala evropsko pot, to je država, kjer smo tudi mi zelo angažirani politično. Državo vodi eh, vlada, ki temelji na ad hoc večini, kajti ta večina ni išla iz zadnjih volitev. Po zadnjih volitvah eh, smo imeli eh, proevropsko eh, večino, ampak eh, sedaj imamo vlado, kjer imamo v koaliciji tudi druge stranke. Po zadnjih volitvah imamo sedaj vlado, stranko, ki je po volitvah eh, imela v rokah 220 od 900 občin, eh, sedaj jih ima 680. To je politična stranka, ki je zelo pomembna in ki vodi vlado. Z Republiko Moldavijo smo podpisali pridružitveni sporazum. In eh, kar je še pomembnejše od besed, je izvajanje. In naši zaključki so bili uh, podobni tistim, ki so jih uh, do katerih so prišli tudi eh, kolegi iz Anfeta, kar je pomembno, ni samo to, da gremo v pravo smer, v evropsko smer in tako dalje, da več, da je treba izvajati eh, ta eh, sporazum. Ni dovolj, da samo ustanovimo neko protikorupcijsko agencijo in ali podobne inštitucije. To je že pomembno. Pomembno je, da evropski, evropska sredstva pridejo do eh, tistih eh, institucij, katerim so namenjeni. To je pomembno, ampak to ni dovolj. Država se želi pridružiti Evropski uniji, ampak eh, moramo zagotoviti tudi to, da se zelo intenzivno komunicira o, zelo, o pomembnosti tesnih stikov z Evropsko unijo. Država ima namreč proruskega predsednika, ki vsak dan govori o tem, kako pomembno je tesno sodelovanje z Rusijo. Mi moramo, se moramo temu zoprstaviti z zelo uh, um, jasno prisotnostjo na terenu. Uh, evropska delegacija uh, uh, mora biti uh, zelo dejavna in vse, kar lahko delamo na terenu, zato da se čim bolj. Uh, okrepijo te uh, vezi z Evropsko unijo. Zlasti moramo biti zelo jasni pri našem sporočanju glede boja proti korupciji, proti pranju denarja, organiziranemu eh, kriminalu. Uh, to so področja, kjer moramo biti uh, zelo trdni. Država tu mora še pokazati rezultate, prav tako moramo biti tudi zelo jasni glede tega, kako se sredstva na terenu črpajo. V odboru smo na zadnje povedali, da smo pripravljeni eh, temu predlogu komisije, eh, da bi dala na voljo 100 eh, milijard sredstev za za mikropogojevanje, ampak zato morajo biti izpolnjeni pogoji, In eh, tu bi zlasti izpostavil pogoje, kot so boj proti korupciji, boj proti pranju denarja, boj proti organiziranemu kriminalu. Um, naše sporočilo je bilo, želimo, da bo denar na voljo čim prej, zato morajo ti pogoji biti čim prej izpolnjeni. Na to pa še nekaj besed v zvezi z evropskimi, evropskimi projekti na terenu. Obiskali smo uh, Eh, šole, ki so bile povsem obnovljene z eh, evropskimi eh, sredstvi, prav tako je to veljalo tudi za športno infrastrukturo, za bolnišnice, videli smo ceste, ki so obnovljene z evropskimi sredstvi, na to tudi skupnostni centr v prestolnici, ki je stal 4 milijone evrov. Mm, prav tako so Eh, smo v šolah eh, videli eh, tudi um, sistem ogrevanja, ki je okolju prijazen. Evropska sredstva v tej državi se uporabljajo konkretno v prid ljudi. Pomembno je, da ti ljudje vedo, Eh, da ta sredstva prihajajo iz EU. Zato potrebujemo veliko bolj agresivno komunikacijsko strategijo z naše strani, pa tudi strani Evropske delegacije na terenu. Zlasti proruske eh, sile eh, želijo pokazati ljudem, da Evropska unija ne prinaša nič konkretnega, temveč so to samo prazne obljube ampak to ne drži, moramo biti še naprej dejavni v državi, ampak to na osnovi uh, pogojevanja zahtevati moramo reforme, reforme, o katerih sem govoril, moramo ostati še naprej zelo angažirati v projektih. Mislim, da z eh, Majhnim, majhnimi sredstvi že lahko dosežemo kar precej v tej državi našega vzhodnega sosedstva. Hvala. Hvala hvala za to predstavitev. Morda bo Eider Gardia Sabal še kaj dodala? Ne? Ja? Prosim. Hvala. Samo nekaj pripomp bi dodala. Saj mislim, da je gospod Moresan res odlično analiziral uh, samo misijo in vse, kar smo tam počeli. Najprej, Ena stvar, v prvi del obiska smo jo izvedli skupaj z, z odborom za zunanje zadeve. In to pomeni, da sta to dva zelo različna pristopa eh, k misiji. Saj najprej nismo v bistvu, glede na to, da ne poznamo oziroma nismo poznali moldavske realnosti, smo potrebovali ta uvodni del, da smo se seznanili s to državo. Vendar pa je bil ta del za naše namene, proračunske namene, bistveno presplošen. Tako da šele drugi del tega obiska je bil takšen, kjer smo se lahko dotaknili vprašanj finančne pomoči, eh, denarnih sred, finančnih sredstev in teh vprašanj, ki, ki so pomembne z vidike Evropske unije. Torej to samo tako kot zgodbica o tem, kako potekajo te misije. In skupne misije imajo res tako zelo različne cilje, da se uh, namen nekako izgubi. Tako da bi to povedala, potem pa bi dodala še nekaj k temu, kar je gospod Muresan povedal na koncu. Eh, politika sporočanja in komuniciranja bi morala biti bistveno večja, kar se tiče uložka eh, Evropske unije in sicer eh, finančnega uložka same, iz samega proračuna Evropske unije, pa tudi iz drugih institucij, kot je Evropska investicijska banka, eh, pa tudi iz drugih virov, kot je naložbeni načrt. FC, naprimer, ki vključuje tudi Moldovo, ampak v bistvu smo ugotovili, da naši sogovorniki niso prav dobro vedeli, o čem govorimo. Tako da zato potrebujemo boljšo komunikacijsko politiko, zato da bodo te informacije bolje prišle do svoje ciljne, do ciljne publike, torej do uprave, pomenim moldavskega moldavske vlade in državne uprave, pa tudi do gospodarstva. To je gotovo ena od nalog, ki uh, nam pripada in za katero se bomo morali zauzemati tudi v prihodnih letih. Gospod Kalmel. No. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej se izključno zahvaljujem Sikvredu Muresanu, ki je podal zelo obsežno poročilo in res je dobro skrbel za nas na tem obisku. To je bila dobro organizirana delegacija in mislim, da bi to vrstni obiski morali vedno služiti tudi o tem, kaj lahko realistično pričakujemo od teh držav, ki imajo tudi evropsko perspektivo. Mi smo obiskali tudi podeželje in videli smo, da tam obstajajo vasi, ki nimajo ne kanalizacije, ne tekoče vode. In pri takšnih državah res ne moreš pričakovati, da bodo v kratkem času, in tukaj govorim recimo o obdobju deset let, sposobne doseči standarde, kot jih mora pričakovati Evropska unija od držav članic. Seveda ne gre za to, da bi tamkajšnjim ljudem želel očitati, da so revni, ampak eh, to vpliva tudi na možnost eh, upravljanja. Tukaj bo morala Moldavija še veliko nadoknaditi in o tem moramo razmisliti, ko se pogajamo o vstopu v Evropsko unijo z državami kandidatkami. Ne smemo ravnati preuranjeno, sicer bomo preveč obremenili te države. Je ne vois pas d'autres euh, demandes euh, de parole. Hvala. Nihče drug se ne javlja k besedi, kot vidim. No, vendarle, gospod Muresan, pogosto nam očitajo, da je naša finančna ureditev eh, Eh, veliko preveč zapletena, zato da bi preprečili vsa morebitna tveganja, ampak ko ste govorili z predstavniki državne uprave v Moldovi, ali ni bil eden od predpogojev za pristopna pogajanja tudi vzpostavitev nadzora nad javnimi financami? Um, Če bi to bilo storjeno, bi gotovo tudi naš finančni okvir izpadel nekoliko lažji. In ali mislite, da ima ta država možnosti, da bi si tak sistem omislila, ki bi bil res neoporečen? Ja, prav gotovo bo morala Moldava Moldova opraviti še veliko, predtem pa postala članica Evropske unije. V tem trenutku je njim in nam jasno, da je še daleč od izpolnjenja kriterijev za vstop v Evropsko unijo. Zato so sedaj pomembne reforme v tej državi in njihova pot uh, v smeri proti članstvu če govorimo o članstvu, morajo tudi naši državljani čutiti, da je ta država pripravljena na članstvo Evropske unije. Vemo, da ta dan za Moldovo še ni napočil, ampak mi moramo to državo podpirati pri cilju tesnejšega odnosa z Evropsko unijo in zato imamo tudi prežitveni sporazum. Ja, boj proti korupciji, boljša javna administracija, je, zdrave javne finance, vse to so naši podgoji. Seveda je na terenu prisoten tudi OLAF, recimo, ko gre za goljufije v zvezi z evropskimi sredstvi. No, um, mi moramo pač poskrbeti za to, da bo vsak evro kar najbolje izkoriščen. Treba poskrbeti za reforme tudi v sektorju gospodarstva. Država ne sme biti del kakšne scheme za pranje denarja. Uh, skratka, v tem smislu je uh, cilj pot. Pot do članstva je še dolga, ampak že sedaj se moramo začeti pogovarjati o vseh teh temah. Hvala. Hvala. Hvala gospodu Muresanu in gospe Gardija Sabal, pa tudi gospodu Kölmelu. In zdaj, torej, ki so nam predstavili to, kar so izvedeli in se naučili v Moldovi, zdaj pa v Baskijo. Zdaj pa smo znotraj Evropske unije. Uh, V veliki, lepi državi, kot je Španija, Španija in Portugalska sta doživeli krasen večer v petek. Razburljiv. Gospa Gardja Sabal, vi ste vodili to delegacijo. Izvolite. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Res sem imela čas, da sem vodila to delegacijo v svojo regijo. Uh, Misija je bila uh, izvedena 7. in 8. maja in v teh dveh dneh smo imeli uh, res zelo natrpan program, saj sem želela ta dva dneva čim bolj izkoristiti za to, da bi našim poslancem nudili čim bolj realno sliko o tem, kako se evropska sredstva upravljajo v Baskiji. Uh, in kako se s pomočjo teh sredstev uresničujejo različne politike, um, tako na področju gospodarstva kot uprave. Zato smo tudi um, misijo uh, tako oblikovali. Najprej ta institucionalni vidik, kjer smo si ogledali razne e, organ, kjer smo se sestali s predstavniki e, raznih organov, od baskovske vlade do drugih in e, s katerimi smo se lahko pogovarjali o sodelovanju z Evropsko unijo in o tem, kakšen naj bi bil prihodnji eh, večletni finančni okvir, eh, pri čemer smo jim eh, predstavili prednostne naloge Evropske unije na področju okolja, priseljevanja, zaposlovanja, skratka pregled dokaj celovit. Na to pa smo si ogledali tudi mest, mest letne spremembe v Bilbao, eh, h katerim ste so veliko prispevala prav sredstva Evropske unije. V drugem delu pa smo uh, vzpostavili stike z, s predstavniki gospodarstva in podjetij, uh, skušali ugotoviti, na kakšen način uporabljajo sredstva in uh, katere rezultate so na tej podlagi dosegli. Torej, prvič pogledali smo, kako se uresničujo sredstva iz programa Obzorje 2020 in tukaj je od velikih podjetij iz aeronautičnega področja do majhnih podjetij eh, eh, bilo razvidno, da izvajajo res širok spektr zelo različnih projektov. Ravno tako smo imeli priložnost ogledati si delovanje javne univerze v Baskiji v povezavi z izvajanjem obzorja 2020. Mogoče nisem zelo objektivna, to je pač moja regija in ta misija je bila izvedena na moj predlog in tudi sama sem jo vodila, ampak mislim, da je rezultat zadovoljiv in da smo dosegli cilje, ki sem si jih zastavila, ko sem predlagala to misijo, tako z institucionalnega kot gospodarskega mm, vidika. Uh, torej na področju institucij, kot na področju gospodarstva smo videli, kako evropska sredstva dejansko lahko spodbujajo izvajanje projekt, projektov, politik ter eh, raziskovalnih dejavnosti. Tako da upam, da je bila ta misija dejansko eh, zadovoljiva in pozitivna tudi za vse udeležene poslanke in poslance, zato se jim zahvaljujem za udeležbo, zahvaljujem pa se tudi moji ekipi, ki je pomagala pri tej uh, zahtevni organizaciji dvodnevne misije, na kateri smo dejansko vzpostavili zelo veliko stikov, slišali zelo veliko predstavitev, tudi v petih minutah eh, predstavitev raziskovalnih projektov in tako naprej. Tako da res zelo dobro, najlepša hvala za vse delo, ki ste ga upravili. Predsednik ne govori v mikrofon. No, hvala da ste vendarle zelo objektivno predstavili to misijo in potencial baskovske države za črpanje evropskih sredstev. Želel sem si dati besedo tudi drugim udeležencem na tej misiji, ampak tako zelo um, Suvereno ste vse predstavili, da če ni vprašanj se strani drugih kolegov, mislim, da lahko s tem zaključimo. In gospoda Muresana bom prosil naj v prihodnje pol ure skuša eh, predstaviti tudi spremembo proračuna, predlog za spremembo proračuna številka 3, ki zadeva razširitev Eh, mehanizma za eh, financiranje sir, eh, sprejema sirskih beguncev v Turčiji. Gospod Muresan, izvolite. Hvala, sedaj moramo analizirati predlog spremembe proračuna številka 3. Komisija želi 550 milijonov evrov nameniti za financiranje zmogljivosti za begunce v Turčiji v letu 2018 vemo, eh, kje smo. 3 milijarde za dve leti te zmogljivosti v Turčiji, eh, milijarda iz strani komisije in pa dve iz strani držav članic. Sedaj je bil podan predlog, da bi podaljšali eh, to zmogljivost. Mi smo za to, menimo, da ta inštrument dobro deluje. Tako se manj beguncev. Begun izpostavlja tveganju na poti do evropskih držav. Mi smo v odboru proračun sprejeli naslednje. Strinjamo se z podaljšanjem, ampak želimo, da bi inštrument financirali tako kot v prvi fazi. En, ena milijarda iz komisije in pa dve milijarde iz držav članice. Nekaj mora potrebujemo tudi sveže s sveža sredstva. Nove prednostne naloge zahtevajo sveža sredstva in od naslednjega večetnega finančnega okvira smo zahtevali že toliko, da res nismo mogli predvideti vseh teh dodatnih um, izdatkov, ko smo sprejemali večetni finančni okvir. Uh, leta 2013. Rekli smo torej, da potrebujemo sveža tretva in rekli smo, da ta inštrument tudi ne sme ogrožati eh, trenutnih programov. To je bilo naše načelo. Sedaj pa je komisija predlagala naslednjo obliko financiranja inštrumenta za Turčijo v letu 2018. 550 milijonov bi prišlo iz evropskega proračuna, od tega bi 50 milijonov namenili za humanitarno pomoč, 500 milijonov evrov pa bi bilo svežih sredstev, 256 iz eh, zgornje rezerve iz naslova 4 in pa 240 in še nekaj iz eh, globalne marže na področju obveznosti. Torej, ta predlog spremembe proračuna predvideva 500 milijonov evrov svežega denarja. To je znesek, ki ne ogroža nobenega obstoječega programa, istočasno pa nam omogoča dovolj uh, Mm, rezerve, zato da se lahko odzovemo na nepredvidene dogodke v naslednjih letih. Rekli smo torej, da ne želimo prerasporediti, da želimo svež denar, da ne želimo, da bi to poseglo obstoječe programe in da želimo, da bi rezerva, ki potem ostane, še vedno bila dovolj, da se lahko odzovemo na nepredvidene dogodke. Tako da ne bomo porabili celotne rezerve, če bi se to zgodilo, se sploh ne bi mogli odzvati v primeru požara, poplave ali pa kakšnega drugega nepredvidenega predvidljivega dogodka. Sedaj torej je komisija predlagala 500 milijonov svežih sredstev. Še vedno ne vemo, kakšna bo odločitev za leto 2019. Zato lahko rečemo naslednjo. Leto 2018 smo dosegli to, kar smo želeli. Tako da nimamo nobenega razloga za to, da bi zavrnili ta predlog spremembe proračuna. Zato predlagam, da ta predlog spremembe proračuna sprejmemo. Politično gledano je to tudi pomembno, kaj ti vemo, kako pomembno je zagotoviti določeno stopnjo predvidljivosti, ko gre za podporo beguncem na terenu. Mi smo obiskali Turčijo, jaz sem bil tudi že del takšnih obiskov v Libanonu in pa tudi v Tuniziji in vseh Pri vseh teh misijah smo videli, kako pomembna je predvidljivost, zato da lahko recimo financiraš šole, moraš že zgodaj spomladi vedeti, ali boš imel dovolj denarja za naslednje šolsko leto, zato da lahko potem najameš učitelje in tako naprej. In vemo, kako pomembno je izobraževanje, ko gre za boj proti radikalizaciji mladih ljudi. Če nisi izobražen in če nimaš delovnega mesta, lahko lažje postaneš žrtev propagande. No, in zato sem razpravljal z eh, splošnim poročevalcem za leto 2019. Rekel sem, da bi politično gledano morali dati zeleno luč. Tudi, ko gre za vsebino, lahko damo zeleno luč. Kot sem že povedal, za leto 2018 smo dosegli to, kar smo želeli, ampak tudi za leto 2019 moramo doseči to, kar smo želeli. Uh, financiranje, mm, torej predlog sveta glede financiranja je 2 milijardi iz eh, evropskega proračuna in 1 milijarda iz držav članic. Če bi se to zgodilo, potem bi morali prerasporejati sredstva, kar bi prizadelo tekoče projekte. Če bomo pa porabili vš, vs denar iz rezerve, pa nam ne bo mm, ostalo veliko denarja v rezervi. Uh, Zato se ne strinjam s tem, da bi dve milijardi financirali iz evropskega proračuna in eno milijardo iz uh, držav članic. Tukaj je bilo naše stališče jasno, torej ravno obratno. Se pravi, jaz sem zato, da sedaj odobrimo to spremembo. Je pa pomembno, da v pogajanjih za leto 2019 ostanemo um, jasni pri svojih stališčih, zato da bomo lahko sprejeli takšno financiranje tega inštrumenta, ki bo v skladu z našim uh, dosedanjim načelom. No in to seveda ne bo prejudiciralo vloge, ki jo ima parlament pri pogajanjih za proračun za leto 2019 če financiranje inštrumenta za Turčijo ne bo takšno, kot bomo želeli, potem pač ne bo dogovora v spravnem postopku. Dobro, ampak o tem se bomo odločali kasneje. Eh, denarja za leto 2018 ne moremo zadržati do spravnega postopka, kajti denar potrebujejo že sedaj, tako da predlagam, da sedaj odobrimo to spremembo proračuna in potem poskrbimo za to, da tudi za leto 2019 izpolnimo naše zahteve. Phase... Najlepša hvala. Mislim, da se kar razumemo glede enih stvari. Prvi del je spremljiv, nadaljevanje pa je problematično, gospod Kölmel, kot poročevalec v senci. Kaj vi menite o tem? No. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zikvridu se prisrčno zahvaljujem za njegovo poročilo. Izpostavljajo vse bistvene točke. Mi kot odbor za proračun moramo poleg tega, da damo na razpolago potrebna sredstva, zahtevati tudi to, da najdemo neko politično vzdržno rešitev za begunsko krizo. Če ne bomo samo odpravljali simptome, ne pa vzroka za bolezni. To je pomembno. Če se tega ne bomo zavedali, bomo morali vedno znova sprejemati hitre odločitve, zato ker bo nekje zmanjkalo denarja. To je morda upravičeno, ampak daljnosežnejši razlog je pa to, da moramo kot Evropska unija se najprej dogovoriti o tem, kakšno begunsko in azilno politiko želimo. In ko bo to enkrat odločeno, potem se lahko tudi pogovarjamo o tem, koliko denarja želimo porabiti za kakšen namen. Ko gre za namestitev beguncev v Turčiji, se strinjam s tem, da je treba pomagati ampak eh, obstaja tudi drugi, druge možnosti za porabo našega denarja. Ampak tudi to ne vemo, kje bi lahko učinkovite porabili sredstva, kajti osnovno delo ni bilo opravljeno. Zato moramo kot odbor za proračun tukaj postaviti jasen pogoj in zahtevati, da eh, se bomo mi s tem strinjali šele, ko bo opravljena ta pomembna domača naloga. Jeten Maki. Hvala, gospod Kölmel, gospa Jeten Maki. Dear chair, dear colleagues, I would also like to thank. Gospa, eh, gospod predsednik, zahvaljujem se poročevalcu za dobro poročilo. Mislim, da lahko damo svoje soglasje predlogu spremembe proračuna številka 3. Mislim, da v tem trenutku ni treba sprejemati odločitve o financiranju naslednjega proračuna. To bomo naredili v proračunskem postopku v letu 2019. Mislim, da lahko odobrimo predlog komisije, da bi dve milijardi financirali iz evropskega proračuna in eno milijardo iz držav članic. In sredstva lahko najdemo tudi v, iz, v obstoječih skladih. To sem želela povedati. Najlepša hvala. Hvala, da ste to povedali, gospod Solje za zelene. Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalcu za osnutek poročila. Strinjam se za njegovo kritiko. Uh, postopkovnih napak. No, uh, nas pa nekoliko skrbi, kako se porabi denar, ki ga namenjamo temu inštrumentu. Mi smo zelo kritični do tega inštrumenta za Turčijo, kritični smo do tega, kako pristopamo k vprašanju beguncev in migracij. Eh, skrbi nas tudi samo financiranje tega inštrumenta iz tiska smo izvedeli, da je prišlo do nakupa civilnih ladi, čovnov od nizozemskega podjetja. Eh, in ti čovni so bili kupljeni z sredstvi, ki prihajajo iz inštrumenta za begunce v Turčiji. Zanima me, če je to res in če je to res, ali je to združljivo za pravno osnovo za ta inštrument. Mislim, da v tem um, inštrumentu ne bi smeli sredstva namenjati za dejanja varovanja meje. Prav tako ne razumemo, zakaj ta sredstva štejejo kot uradna razvojna pomoč. S tem pravzaprav šibimo ta koncept razvojne pomoči, glede na to, da Turčija ni država v razvoju? Prav tako glavna upravičenka do sredstev ni Turčija, ampak tukaj obstaja tudi gospodarska korist za Evropsko unijo. Tako da To so vprašanja, ki bi jih želel zastaviti komisiji. Hvala, gospod Solje. Komisija bo v kratkem odgovorila, ampak najprej bom dal besedo še Eider Gardija Sabala. Hvala, gospod predsednik. Prav na kratko bi želela izraziti podporo predlogu gospoda Muresana na ta predlog spremembe proračuna številka 3 in povedala, da podpiramo to vizijo, ki jo je ki jo poročevalec upošteva v glede te druge tranše za Turčijo, tako glede na proračun za leto 2018 kot za 2019. Ne gre namreč samo za manevrski prostor eh, iz previdnosti za to, da imamo možnost eh, ozvati se, eh, ko je to potrebno, tudi odvisno od prednostnih nalog. Gre tudi za to, kako to lahko vpliva na sprejemanje odločitev v svetu. Naj spomnim, da smo, o, da smo se o proračunu recimo pogajali, mislim, da je bilo to leta 2016, mi smo se pogajali in pogajali, ampak svet je odločitev že sprejel in nas o tem obvestil. Torej, o, eh, mi moramo tudi na to paziti. In v tem prvem delu inštrumenta za Turčijo smo že imeli težave in prišli, v bistvu bili postavljeni pred to, da dve milijardi uh, dodelijo države članice, eno milijardo pa uh, Evropska unija in zdaj imamo pa ta drugi del in spet uh, se stvari določajo na takšen način, vendar pa mi odločitve ne moremo tako sprejemati in ne moremo na vsakem svetu, Evropskem svetu in na vsakem sestanku uh, evropskih voditeljev spet dajati na mizo tega vprašanja in razmišljati, iz katerih postavk bomo jemali sredstva za to, da bomo lahko financirali druge. To ne pomeni proračun, proračunskega delovanja. In tako da upam, da se bodo zdaj v tem svetu lotili dela na drugačen način in ne samo kar se tiče inštrumenta za begunce v Turčiji, temveč za celotno eh, priseljensko politiko. Kakorkoli, predlog eh, spre, spremembe proračuna z leto 2018 je zelo v skladu s tem, kar smo si mi zastavili in potem pa bomo videli še, kako bomo obravnavali drugi del, ki se bo črpal iz um, proračuna za leto 2019, uh, ampak mislim, da bi bila napaka, da bi milijardo in pol sredstev predvideli iz uh, tega proračuna za 2019. Hvala. Najlepša hvala, predsednik. Uh, nadaljuje. Uh, komisijo predstavljala tukaj gospod Urel in gospod Van Hen ki sta odgovorna za koordinacijo predpristopnega inštrumenta. V generalnem direktoratu Mir vam bom dal besedo. Hvala, gospod predsednik. Če dovolite, bom začel sam, na to pa bo nadaljeval moj kolega. Um, Najprej bi se želel zahvaliti gospodu Murešanu, splošnemu porčevalcu, za konstruktivni pristop. In na podlagi prispevkov poročevalcev v senci sklepam, da ima njegov pristop široko podporo tukaj v Evropskem parlamentu, kar je seveda dobro komisija želi obrati dvofazni pristop. Eh, nujno je treba financirati traj, pogodbe učiteljev v Turčiji, teh je okrog 500, učijo 300 tisoč um, otrok sirskih beguncev in vesel sem, da ste upoštevali nujnost te zadeve. Uh, tako da bomo lahko sedaj sprejeli ta predlog spremembe proračuna in to čim prej. Lahko potrdim tudi to, da je v svetu um, bil ta osnutek spremembe proračuna sprejet za kvalificirano večino. Svet bo še ta teden sprejel svoje stališče v zvezi s tem. Kar se tiče dveh specifičnih vprašanj za komisijo, zastavil jih je poročevalc v senci zelenih. Zato bi dal besedo mojemu kolegu iz Dejinir. Yes, um... Lepo pozdravljeni. Lahko potrdim, da smo v okviru inštrumenta 20 milijonov evrov um, namenili iz inštrumenta za stabilnost in mir in sicer za reševalne ladje in za usposabljanje turških obaljnih straž, tako da več ne bo uh, Eh, prišlo do smrtnih žrtev, ko begunci zapuščajo Turčijo, zato da bi dosegli otoke. Eh, to smo naredili na področju um, upravljanja migracij um, in to je dopustno um, v okviru tega instrumenta oziroma pravne podlage. Kar se tiče komisije, je ta projekt spremljiv. Podobno stališče je sprejela delovna skupina. Delovna skupina je o tem razpravljala v začetku letošnjega leta in odločila se je, da lahko 97, za lahko 97 odstotkov iz sredstev, ki so bili na voljo v letu 2016, poda izjavo o zanesljivosti, podobno tudi za leto 2017, včeraj smo imeli sestanek odbo usmeritvenega odbora, ti so podprli strateški koncept, ko bi naj uh, za vse izdatke iz tega inštrumenta uh, bilo možno sprejeti um, izjavo o zanesljivosti. Gospod splošni poročevalec, želite zdaj vi zaključiti, glede na to, da je bilo vse dobro in natančno povedano in tako smo na dobri poti k sporazumu, k dogovoru, vsaj znotraj odbora za proračun, saj nismo slišali nobenih uh, pripomb, ki bi nasprotovali predlogu uh, splošnega poročevalca. Tako da mislim, da lahko s tem zaključimo in se zahvalimo predstavnikoma komisije. Zdaj pa za pet minut prekinjam sejo in čez pet minut bomo nadaljevali z javno predstavitvijo po predvidenem programu, kjer si bomo ogledali stanje na področju politike Evropske unije za begunce in za humanitarno pomoč. Eh, maja smo že govorili o tem, kaj je bilo eh, vzpostavljeno znotraj Evropske unije in katera sredstva so bila temu namenjena. Na tem sestanku danes pa bomo govorili o tem, kar se počne zunaj Evropske unije. Eh, seja je prekinjena.